das protokoll und die angenommenen texte der Zapisnik in sprejeta besedila iz 25. in 26. maja so na voljo, zanimajo me, ima kdo kakšne pripombe.